Mes chers collègues, nous allons débuter notre euh, séance. Spoštovani kolegi, začeli bomo z delom, prosim. Zelo me veseli, da lahko danes med nami pozdravim gospoda Milja in čestitamo za podaljšanje vašega mandata. Sedaj ste generalni direktor od 1. septembra Evropske agencije za pomorsko varnost. Zelo dobro ste sodelovali že odnegdaj z mojim odborom in prav tako ste vaše projekte za letos predstavili že januarja letos. Veseli pa nas, da vam bomo lahko še enkrat prisluhnili vsega glede vaše vizije za prihodnost. Sedaj ste namreč eh, direktor te znamenite agencije. Gospod Mili, dajem vam besedo, da nam lahko poveste nekaj o novih usmeritvah za prihodnost, na to pa bom odprla razpravo z prisotnimi kolegi. Izvolite. Um. Uh, Gospa predsedojoča, hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovani poslanci. V, zelo me veseli, da ste me zopet povabili v vaš odbor in mi dali možnost, da vam povem več o novem mandatu generalnega direktorja Evropske agencije za pomorsko varnost. To je ključnega pomena za agencijo. In ko sem prišel pred vaš odbor januarja, sem vam pokazal to prosojnico in sicer izpostavil sem prednostne naloge in izzive za 2017. To se ni spremenilo in uh, naloga um, faze uh, uvajanja uh, obalne straže uh, je uh, še vedno v teku in pripravljamo tudi vse tehnične vidike izvajanja tega mandata. Prav tako bomo tudi še izpilili vse tehnične vidike tega mandata. Uvedli smo precej tehničnih eh, vidikov, ki nam omogočajo boljšo osredotočenost na izvajanje nalog eh, sodelovanja Evropske obaljne straže. Imamo več kot 300 civilnih eh, in pa vojaških organov, ki posredno ali neposredno izvajajo te funkcije in EMSA jim pri tem pomaga. Pri tem sem še zlasti hvaležen Evropskemu parlamentu za to, da je podparil to uh, pilotno uh, uvedbo um, EU uh, eh, funkcije obalne straže. Tudi uh, Evropski parlament eh, je tu sodeloval, sodeloval je pri tem pilotnem projektu, ki eh, uvaja eh, testno fazo Evropske komisije v okviru tega širšega evropskega projekta. In to je skupni napor, ki ponuje evropska, evropsko rešitev in ki uvaja Eh, tehnične in operativne eh, vidike na ravni Evropske unije, Evropske obaljne straže in njenih funkcij. Sedaj bomo predstavili rezultate te funkcije um, trem odborom uh, Tran, Libe in pa Peš in sicer v mesecu novembru. Zelo pomembno je bilo, da smo uvedli formalno sodelovanje med tremi agencijami za prihodna leta. Uvedli smo mehanizem sodelovanja, s katerim eh, želimo eh, doseči najboljše rezultate tako eh, na evropski kot na nacionalni ravni pri izvajanju funkcij obalne straže. To sodelovanje se bo še naprej nadaljevalo in eh, izpostavili bomo tudi prednostne naloge za prihodne leta. Konkreten primer je prav kar v teku eh, in sicer Eh, en od eh, naših nadzornih, ena od nadzornih eh, ladij je trenutno izvedla svojo misijo po nalogu EFKE in sicer pred nekaj tedni. Prav tako smo uvedli tudi Airpass storitev Evropske unije, ki ponuja celo vrsto dejavnosti, ki je vrsto dejavnosti, naprimer nadzor eh, meje, um, eh, nadzor eh, nad ribolovom, izvajanje nadzora nad različnimi dejavnostmi. To je zelo pomembno zlasti v trenutku, ko se uvaja zakonodajni okvir za brezpilotna letala soočamo se z nekaterimi eh, zamudami eh, pri izvajanju teh eh, storitev, zlasti zaradi tega, ker je treba mm, ugraditi toliko senzorjev v tako majhno brezpilotno letalo. To pa predstavlja precejšno dodano vrednost za to storitev in zato smo tudi izvedli demonstracijo lani maja v Hrvatskoj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 in na sledenje ladji. To je drug primer tega um, prehoda iz večje na manjše ladje. Sí. Alamar, Alamar de control. Alamar. Eh, sí, ya tenemos el video. And the third one is. Tretí primero pa se nanaša na demonstracijo v primeru izlitja nafte. Uh, na to imamo še vprašanje reševanja življenj. Then, uh, lastly, uh, in še ne na zadnje spremljanje in nadzor uh, ribiških dejavnosti. Aquí lo malo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente. This is only to demonstrate. Namen eh, tega posnetka je samo, da vam pokažem, za kakšne uh, informacije gre, uh, kakšne informacije zbirajo brezpilotna letala. Okay, Dobro, bomo nadaljevali s prosojnicami. In naslednja prosojnica kaže na uh, sistem eh, TETIS. Um, tu um, agencija uh, ponuja uh, vse obsegajoče uh, orodje. Uh, za izvajanje inšpekcij. 18 tisoč inšpekcij eh, je eh, lani bilo uvedenih v sistem TETIS in to um, eh, strani 600 različnih pristojnih organov. TETIS vključuje tudi um, nadzor zakonodaje in to vključuje približno 10 tisoč inšpekcijskih pregledov na osnovi zadevnih direktiv. Na to je agencija uh, vključuje tudi TTIS eh, MRV. Sistem bo omogočil uh, podjetjem, ki so odgovorna uh, za velike ladje, da bodo lahko do januarja 2018 um, skladno zadevno uh, nadzorno uh, direktivo tudi poročala o izpustih CO2. Na ta način bomo lahko nadzorovali eh, izpuste CO2 v pomorskem sektorju in ti podatki bodo tudi letno eh, posodobljeni. Ta sistem bo eh, podjetjem omogočilo sodelovanje z akreditiranimi nadzornimi organi in na ta način bodo lahko pripravljena in objavljena poročila o izpuste CO2. Eh, zahtevah na področju CO2. Ta poročila bodo lahko tudi posredovana Evropski komisiji. Na ta način bomo lahko uporabili te informacije in to pomeni, da bo Evropska eh, unija, eh, Evropska komisija lahko letno objavila te agregirane podatke v zvezi z emisijami CO2. Prvič imamo torej sistem, ki omogoča industriji, da vsega upisuje eh, svoje podatke o emisijah. Na to imamo še eh, eno pomembno temo in sicer gre eh, za evropsko sodelovanje na področju sodelovanja pri izmenjevanju najboljših praks. tu gre za eh, kraje, kamor se lahko zatečejo eh, ladje v primeru eh, nesreč in to bo tudi omogočilo najboljše odzive v primerih takšnih nesreč. Te zahteve izhajajo iz prejšnjih eh, rezultatov in eh, poročilo bo tudi osnova za naša priporočila Mednarodni pomorski organizaciji. Agencija ima še naprej eh, dejaven dialog z vsemi deležniki in eh, EMSA podpira tudi pilotni projekt eh, v komisiji in osem držav članic pri tem pilotnem projektu tudi sodeluje. EMSA prav tako pripravlja Eh, prototip eh, enotnega evropskega okenca eh, za obdelavo ustreznih podatkov. Naj povem, da gre tu za majhne korake, ki potrebujejo veliko časa. Ladijski promet še vedno trpi zaradi zelo velikih upravnih bremen, ki močno otežkočajo vsega Eh, mednarodno eh, trgovino. Kopernikus je eh, storitev eh, nadzora, ki ga je uvedla EMSA in namen eh, tega sistema je, da se izboljša mm, razumevanje in nadzor dejavnosti in to je povezano s celo vrsto dejavnostmi od nadzora ribolova, carinskih dejavnosti in tako dalje. Eh, za to storitev obstaja vedno večji interes, kar kaže tudi na to, da je eh, ta storitev zelo pomembna za pomorske eh, organe, kajti omogoča jim boljši upogled v dejavnosti. In ta storitev bo še posebej pomembna po letu 2020 in upam, da nas boste pri razvoju te storitve tudi podprli. Agencija igra zelo pomembno vlogo tudi pri uh, odzivu na uh, onesnaževanje z nafto. Uh, in uh, tu uh, vidite na prosojnici uh, tudi um, enote, ki so pripravljene uh, na uh, odziv in to v 24 urah v primeru uh, takšnih nesreč. Um, ta mreža eh, omogoča ustrezen odziv eh, in od eh, januarja letos, lani imamo tudi takšno takšno mrežo, ki je že dejavna in z operativnimi sedeži na Severnem morju in pa v Jadranskem morju v Raveni. EMS-a eh, ima mandat, eh, ki že ponuja tehnično eh, pomoč državam evropskega sosedstva in omogoča boljšo varnost in boljšo zaščito okolja v Evropski uniji in v sosedstvu. EMSA je zelo pomembna pri um, razumevanju uh, skupnega pristopa uh, za vse pomorske dejavnosti in varstvo okolja in to je Evropska unija tudi priznala uh, v svojem odzivu na uh, naš strateški dokument. Uh, Eh, komisija je zapisala, da eh, EMSA igra pomembno vlogo po celem svetu pri ehm, izvajanju pomorskih dejavnosti in z njimi povezanimi storitvami. Ne na zadnje bi želel uh, povedati tudi uh, nekaj besed o zunanji oceni dejavnosti EMSE. Uh, v letu 2016-2017 je bila pripravljena takšna ocena. Eh, splošna ocena je zelo pozitivna. Eh, EMSA eh, so, prispeva k varnejšemu in boljšemu pomorskemu okolju in pomaga tudi pri um, odzivu na uh, pomorsko onesnaževanje in na ta način uh, zelo veliko prispeva k dejavnostmi Evropske unije na tem področju. Pričakujemo, da bo uh, EMSA oziroma njen upravni odbor tudi sprejel um, na svojem naslednjem zasedanju Eh, priporočila Evropske komisije. Hvala lepa za vašo pozornost in pripravljen sem na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Mili, za to predstavitev. Izpostavili ste številne točke, tako na področju okolja, v zvezi s tehničnimi vprašanji, pa tudi na mednarodnem področju. Preden damo besedo koordinatorju ELS-a, eh, eh, e gospoda Van de Konta, Kamta, bi želela pozdraviti eh, skupino obiskovalcev. Vi ste upravitelji teh infrastruktur. Eh, prisrčno vas pozdravljam in eh, želim vam dobrodošlico v odboru za promet. In predsednica vam to želi. Bom kar odprla razpravo. Ta razprava bo imela učinek pomorska vprašanja. To so vprašanja, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo. Govorili smo o digitalizaciji, eh, govorili smo o, o, eh, o okolju. Eh, oden, 80 odstotkov blaga se eh, prevaža po morju in zato vemo, da eh, so tu eh, tako naloge in vplivi eh, Evropske pomorske agencije zelo pomembni. Vemo, da eh, se brezpilotna eh, letala zelo razvijata, tehnologija se razvija in to bo imelo velik učinek v prihodnosti. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu skupine ELS eh, čestitam gospodu Miliju za podaljšanje njegovega mandata in veliko sreče vam želim v prihodnih letih eh, s vašo fantastično agencijo. Direktor, kot vidite, sem tu povsem sam, eh, kolegi iz Portugalske, Španije, Francije in Grčije so že na poti domov in sam sem tu, eh, medtem ko moji kolege verjetno ugotavljajo, kako vaša agencija deluje v praksi opravičujem se za to odsotnost. Poskušal bom pokriti čim več vprašanj. Najprej bi govoril o praktičnih vprašanjih v zvezi z prosilci za azil. Kot agencija, ali imate stik z prosilci za azil, z begunci, ali je to Frontex oziroma druge službe, ki se s tem ukvarjajo? ali so vaše ladje kakorkoli vključene v to. Na papirju je to lahko eh, eh, določiti, ampak eh, na terenu so stvari pogosto bolj zapletene in zanima me, kakšno je vaše sodelovanje z drugimi službami naprimer v Severni Afriki, kakšne so, eh, vaš, kakšne so vaše odnosi z um, pomorskimi silami v Libiji, v Maroku. Veste, da Evropska unija tudi podpira Libijo pri uh, njenih naporih, da bi prevzela nadzor. Zanima me, ali tudi vemo torej, da obstaja sodelovanje med eh, eh, mornarico in eh, naprimer zdravniki brez meja. Kako se to odvija? Vemo, da ne moremo pustiti ljudi, da utonejo, po drugi strani pa jim tudi ne moremo dati vozovnice za pot v Evropo. Toliko glede azila, na to pa še nekaj vprašanj v zvezi z okoljem. Uh, Omenili ste že, da se ukvarjamo z več eh, vidiki. Danes smo že govorili o globalnem upravljanju oceanov. In eno od vprašanja je tako imenovana plastična juha v uh, sredozemlju. Uh, vemo, da to obstaja tudi v Atlantskem oceanu, v Tihem oceanu. Zanima me, ali uh, imamo uh, te um, plastične odpadke uh, Eh, v takšnem obsegu tudi eh, v sredozemlju in kdo je onesnaževalec, ali so to eh, ladje ali to prihaja iz kopnega. Gospod Mile je seveda um, diplomat, govori o evropskem pomorskem uh, enotnem okencu in po potrebi o pospešitvi um, izvajanja uh, tega instrumenta, ampak vi ste diplomat. Uh, Eh, moram reči, da moja država nizozemska tu um, se tu obnaša na nenavaden način ali ta uh, produkt ni dovolj prepričljiv ali na nacionalni ravni, uh, kjer je treba vključiti carinske organe, policijske organe in tako dalje, ali se uh, je izkazalo, da so um, nacionalne države preveč eh, sebične na tem področju ali preveč nacionalistične ali to onemogoča tem projektom, eh, da bi mm, uspeli. Kopernikus, tu razumem, o čem ste govorili in to ste tudi izpostavili. Včasih je Evropska unija bolj eh, popularna zunaj Evropske unije kot v Evropski uniji. In eh, če si pogledate vaše stike s Filipini ali z drugimi, tretjimi državami, potem eh, je to razočaranje. Ampak vseeno je treba na tem delati, to je eh, pač proizvod Evropske unije, ki ga je treba potreti. Hvala lepa, gospod Van de Kom, pa gospa Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz bi se najlepše zahvalila gostu za to predstavitev v imenu naše skupine. Žal mi je, da drugi poslanci niso tukaj, namreč eh, vaša predstavitev je bila izjemno zanimiva. Imam nekaj vprašanj, poskušala bom eh, ne omenjati enakih tem kot kolega Vim, ampak gotovo imamo podobne zamisli pri teh temah. Vim je vprašal veliko stvari glede beguncev, tako da tukaj ne bom ponavljala stvari. Bi pa omenila nekaj glede dronov oziroma brezpilotnih letal. Ta brezpilotna letala so šele kratek čas uh, v uporabi in zanima me, ali ste prijeli kakšne ključne informacije, posnetke od teh letal. Zanima me, ali imajo tudi države članice eh, svoja brezpilotna letala in. Uh, oziroma da delujejo za njih in njim posredujejo informacije in zato me zanima, ali tudi države članice plačujejo to operacijo ali je to vaš strošek. Pa še nekaj, zanima me, ali je šele od 1. augusta letos naprej ta operacija, eh, ki, je, ki eh, nadzoruje ribolov. Vem, da pri tem upoštevate tudi direktivo o pristaniških sprejemnih zmogljivostih. In eh, ta bo šla sedaj v revizijo, sama prihajam iz severnega dela Nemčije. In pred kratkim sem ugotovila, da ladje izpuščajo odpadne vode z velo, visoko vsebnostjo žvepla v morje, ker tega ne morejo odvreči v pristanišču. In uh, sedaj smo v, zahodnem, eh, smo v vzhodnem morju našli veliko prisotnost žvepla, kjer ga ne bi smelo biti. Torej, razumem, da vi iz brezpilotnih letal opazite razlitje nafte, naprimer, ampak ali lahko vidite tudi razlitje žvepla, naprimer? Pa še nekaj glede enotnega okenca. To bi morala pristanišča že izvajati. Vi ste rekli, da gre tukaj za dolg postopek z majhnimi koraki. Zgleda, da je res tako. Govorili pa ste tudi o dvojnem poročanju, ki da igra vlogo v eh, pomorskem prometu. Ali je to povzročila Evropska unija ali je razlog za to, ki je drugi, kako lahko to odpravimo in izboljšamo. Namreč enotno okence, okence naj bi to izboljšalo, naj bi to odpravilo, ne pa da smo povzročili dodatno poročanje. Pa še vprašanje glede Kopernikusa in eh, nadzora tukaj. Sama se veliko ukvarjam za pomorsko politiko in v vaši predstavitvi eh, ste govorili o katalogu proizvodov. Zanima me, kaj točno je v tem katalogu, kaj lahko tam najdemo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Majsner. Gospa Kiljonen, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Hvala, gospod izvršni direktor Mirljo. in čestitke strani finske delegacije za vaše imenovanje. Želim vam veliko uspehov v tej zahtevni službi. Pomembno vprašanje, ki se meni osebno vedno porodi, ko se srečujem z akterji v državah članicah eh, in se z njimi pogovarjam, eh, tem, kaj počne, eh, o tem, kaj počne EMSA, je področje eh, pristojnosti, kaj počnete vi in kaj počnejo države članice. Kaj počnejo, naprimer, države članice v stiku z vami, eh, kakšne informacije ima na voljo EMSA in tako naprej. Zdi se mi, da včasih teh informacij ne uporabljamo dovolj učinkovito. Ljudje ne Eh, vedo, kaj počne EMSA. Hvala, gospa Kulonen. Gospod Taylor, izvolite. Uh, well, I, I, thank you very much. Najlepša hvala. Imam tri vprašanja, gospod Müller. Lepo vas je spet videti. No, to ni bilo vprašanje. Prvo vprašanje prihaja zdaj. Zanima me, če lahko dobimo eh, kopijo vaše predstavitve me veseli, da sem zastavil to vprašanje. Drugo vprašanje, ne vem, če se zavedate tega, ampak eh, pred nekaj tedni, nekaj nedel nazaj, je z morja prišla toksična uh, megla na uh, južni obali Anglije. 150 uh, državljanov iz mojega volilnega okrožja je šlo na plažo, bil je sicer lep dan, ampak ta uh, meglica se je pojavila, nažalost, in eh, končali so v bolnišnici. Imeli so težave eh, z dihali, zboleli so, slabo jim je bilo. Zanima me, gospod Müller, če nam lahko pomagate in uh, najdete vir tega onesnaženja in seveda tiste, uh, ki so odgovorni za ta dogodek. Moje tretje vprašanje pa morda ni povezano z aktualnimi temami, ampak vseeno ste morda opazili, da je Združeno kraljestvo odločeno, da zapusti Evropsko unijo. No, prepričan sem, da ste to opazili. Čestitke za vaše imenovanje na mesto izvršnega direktorja in zanima me, kdaj bo uh, oziroma kaj boste vi predvideli, ko oziroma če Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Keith Taylor. No, to je tema, ki našo komisijo precej zanima. Imamo pomorski uh, sektor in uh, treba je izgovoriti to besedo, gospod Taylor. Brexit uh, je tisti, s katerim se ukvarjajo. Anglija, Združeno kraljestvo je članica eh, vaše agencije in eh, njihov umik bo imel posledice z proračunskega vidika in kot veste, se že sedaj pogajamo o eh, proračunu za naslednja leta. Zanima me, če se že sedaj pripravljate na učinke Brexita, učinke na proračun, to je eno prvih vprašanj. na področju pomorstva, seveda. Eh, tega se nismo zaenkrat še dotikali, ampak eh, zanima me, eh, kaj se dogaja na področju pomorskega prostora. Potem, ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz tega zakonodajnega prostora, kaj se bo zgodilo. Ta pomorski sektor pa je sektor, ki se bo v prihodnosti še eh, razvijal in zanima me, kakšne so vaše projekcije za naslednjih 20 let. Naprimer, kako bodo delovala eh, morja, govorimo o avtocestah na morju, o eh, pomorskem gospodarstvu, govorimo, zanima me, če imate pripravljene kakšne scenarije in kako se pripravljate na vprašanje o zvezi s tem. To zanima mene. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar nekaj dobrih eh, vprašanj ste mi zastavili in po najboljših močem, močeh eh, bom na njih poskušal odgovoriti. Dovolite mi, da začnem z vprašanjem gospoda Vima eh, Van de Kampa v zvezi s prosilci za azil in z begunci, ki prihajajo iz Severne Afrike in prečkajo večinoma sredozemlje. S tem se ukvarjamo v tej meri, da eh, Frontexu dajemo na voljo informacije eh, o tistih, ki jih zaznamo na morju. Poskušamo detektirati eh, majhna plovila na morju in te informacije na to nudimo tako Frontexu, kot tudi državam članicam, ki imajo potem pristojnost ukrepanja. EMSA ni tam zato, da bi ukrepala da bi se odzvala, kar se tiče teh plovil, te informacije, ki jih zberemo, eh, vedno predamo drugim. Informacije pa zbiramo s pomočjo najboljših orodij, ki jih imamo na voljo. Frontex in eh, nacionalni organi nimajo takšne opreme, nimajo takšne tehnologije, s katero bi lahko spremljali, kaj se dogaja eh, na morju spremljevalna urodja EMSA, EMSA so se že večkrat izkazala za zelo uporabna. Eh, podatke smo predali nacionalnim organom in ti so bili zelo aktivni. Veliko ljudi smo rešili. Nažalost prihaja tudi do utopitev, nažalost, ampak mi z našimi obstoječimi urodji poskušamo narediti kar največ. Z tega vidika pa eh, razvijamo tudi eh, storitev dronov, nameravamo uvesti eh, večje drone, s katerimi bi lahko spremljali eh, ta eh, promet. Trenutno se takšna letala uporabljajo oziroma takšni zrakoplavi uporabljajo v vojaške namene, so zelo dragi, upamo in o tem smo se že večkrat pogovarjali, da bomo lahko dobili tudi mi takšne zmogljivosti. Zaenkrat jih še nimamo. Kot sem dejal, Eh, pokrivamo tudi obalno stražo skupaj z EFKO in Frontexom in z eh, tega vidika si prav tako izmenjujemo, izmenjujemo informacije. Sodelujemo tudi z nacionalnimi eh, organi iz Italije, Grčije, Španije, Francije, naprimer, ki se na to lahko odzovejo na te teme. V sredozemlju trenutno poteka projekt, za katerega je odgovorna italijanska mornarica. Tudi njim nudimo eh, pomoč pri spremljanju, tako kot to velja za uh, Atalanto v Afriškem rogu. In to je eden od primerov, kako nudimo informacije uh, pomorskemu EUNAFORMED. Sodelujemo tudi s uh, severnoafriškimi državami, že nekaj let traja uh, to sodelovanje. Imeli smo SafeMed 3, sedaj bomo začeli s projektom SafeMed 4, kar pomeni, da bo ta projekt trajal še 4 leta. 4 milijone evrov imamo v te namene. Krepimo zmogljivosti nacionalnih eh, organov severnoafriških držav na področju eh, pomorske varnosti, varovanja, eh, zaščite okolja, spremljanja in tako naprej v najboljši možni meri usposabljamo te organe za to, da bi lahko upoštevali zahteve, ki eh, jih upoštevamo pri nas, v nas, naših državah eh, v sredozemlju. Rezultati zaenkrat veliko obetajo. Eh, generalni direktorat NIR je potrdil to nadaljevanje projekta. Zadovoljni so z rezultati. države upravičenke od Maroka do eh, Jordanije z veseljem sodelujejo pri teh projektih, ker eh, vidijo veliko dodane vrednosti v njih. Obstajajo tudi konkretne operativne dejavnosti s severnoafriškimi državami, eh, kar se tiče Tunizije, naprimer, smo jim ponudili nekaj starejše opreme, ki smo jo nadgradili, Eh, in jim jo podarili. To opremo so eh, na to eh, vključili na svoja plavila, tako da lahko skrbijo bolje za okoljsko zaščito na svoji strani. To so torej teme, s katerimi se ukvarjamo. Smo v rednem stiku z mornaricami v sredozemlju in z njimi sodelujemo. Vprašanje plastičnih odpadkov. To je globalno izjemno pomembno vprašanje. To je izjemno pomembno vprašanje tudi v evropskih vodah. Obstaja namreč veliko različnih tipov uh, odpadkov, uh, tako splovil, kot tudi skopnega. Tukaj zaenkrat eh, EMSA nima mandata za ukrepanje, ampak morda bi lahko takšen mandat v prihodnosti dobili. Lahko bi naprimer na nek način sodelovali z organi držav članic. Mislim, da se je treba začeti odzivati na te odpadke, ker eh, sami po sebi ne bodo izginili. Nekaj treba narediti za to, da se znebimo te plastike, ki eh, polni eh, morja in obaljna področja, tudi v Evropi. Trenutno s komisijo sodelujemo pri reviziji direktive o spremni zmogljivostih v pristaniščih, v prihodnosti pa bomo imeli v eh, našem eh, sistemu TETIS eh, modul namenjen poročanju. Vsako plovilo, ki pride v neko evropsko pristanišče, mora v skladu s tem poročati o vseh odpadkih, ostankih in tako naprej, ki jih imajo na krovu zadeve se izboljšujejo, ampak eh, za to je potreben čas. Odpadki že obstajajo, to je res, tako da moramo nekaj narediti. Obstajajo tudi nekatere pobude strani industrije. Poskušajo namreč eh, ugotoviti, kako bi lahko eh, razvili uničevalce plastičnih odpadkov, ki jih lansiramo na morje in ki na to zbirajo te odpadke na to enotno okence, pomorsko okence, industrija eh, komaj čaka na vse skupaj, eh, želijo, da bi bilo to okence operativno že včeraj, eh, vedo namreč, kakšna je dodana vrednost delujočega sistema. Gre za namreč za zmanjšanje upravnega bremena. Direktiva je prišla v veljavo leta 2010, prehodno obdobje je veljalo do leta 2015, junija in vse države članice so izpolnile zahteve iz eh, direktive, obstajajo nacionalna eh, enotna okenca, ampak pomankljivost teh okenc eh, je ta, da ne komunicirajo z drugimi organi v pomorskem sektorju. In to je ta vrzel, ki jo najdemo v tem sistemu. Na prošnjo komisije smo sedaj pripravili nekakšno oceno teh nacionalnih sistemov, Eh, enotnih okens. Eh, to smo naredili za sedem ali osem držav članic. Eh, poročila so, zdaj, so se, sedaj končana, predali bomo komisiji, na to pa nas čaka ocena in ugotovitev, kaj lahko naredimo za to, da bi bolje in hitreje izvedli evropsko pomorsko enotno okence. Sodelujemo tudi s carino, z državami članicami, z industrijo imamo pilotne projekte, ki so v teku. Oceniti želimo, kateri je najboljši eh, način za vključevanje manifesta o eh, tovoru eh, v ta sistem. Napredovali smo že, ampak čaka na še nekaj eh, izzivov. Eh, direktiva o eh, carinskem kodeksu, ki je začela veljati leta eh, 2016, predvideva obdobje do leta 2020. Eh, in nekatere države članice bodo morda to eh, počasi vključevale eh, v svoj sistem. Nimamo orodi, nimamo pristojnosti, s katerimi bi lahko zahtevali to. Tako da nekaj morajo narediti druge, v parlamentu naprimer. Uh, dovolite mi, da podam dopolnilno vprašanje, če dovolite. Ocena 2010, eh, prebrali smo oceno eh, te direktive, ko je govora o posadki, o eh, kapitanu in posadki in ko je govora o drugih, ki se pritožujejo o birokraciji, o upravnem bremenu. Ne vem, očitno ni prišlo do izboljšav. Kaj lahko naredimo? Lahko imamo nek lasten sistem, ampak če sistemi med sabo ne delujejo, potem je to velika prepreka za eh, širši evropski sistem. Da, res je, ugotoviti moramo, kako povezati te posamezne sisteme. Umestniki morajo dobro delovati, nesmiselno je namreč, da eh, posadka na plovilu eh, vlaga vse te, te informacije, skrbi za dokumente in tako naprej. Gre za dvojno delo za njih. Imamo osem držav članic, eh, ki smo jih ocenili, ocenili smo njihove, eh, njihova okenca, vsi so formalno, pravno eh, izpolnili zahteve direktive, ampak sistemi delujejo različno. V različnih državah članicah imajo različne pristope. In to zaradi tega, ker imajo morda nekatera pristanišča, močna, velika pristanišča, svoje sisteme in tam nočejo ničesar spremeniti. Mi v MC nimamo pristojnosti v v okviru katerih bi lahko zahtevali spremembe. Ne, to mora biti pravno zavezojoče in če ne revidirate eh, direktive, potem smo mi brez moči. Drones. Droni. To je zanimalo gospod Meissner. S tem se sedaj aktivno ukvarjamo. Pripravili smo razpise za različne storitve, ki uporabljajo drone. Namenili bomo 67 milijonov leta 2020 eh, za to področje. Pripravili smo več razpisov, imamo ponudnike storitev in sedaj moramo oblikovati storitve tako, da bodo naše zahteve ustrezno eh, izvedene. ti brezpilotni zrakoplovi so trenutno precej uh, majhni in dopolniti želimo naše trenutne zmogljivosti uh, z drugimi uh, možnostmi. Zaenkrat ta tehnologija še napreduje. Uh, nekateri zrakoplovi so precej veliki in to je vse, kar se tiče storitev. Približno 15 držav članic se je že zanimalo za to vrstne storitve, s katerimi bi lahko dopolnili lastne storitve, eh, z našimi storitvami, torej storitvami EMSE. Izziv za države članice je ta, da morajo dovoljenje za eh, let dati nacionalni organi. EMSA tega ne more narediti. In ti nacionalni organi morajo sodelovati z nacionalnimi eh, letalskimi organi, zato da zagotovijo dovoljenja. In Hrvaška je bila prva, ki je eh, pri tem uspela. To storitev že dobiva. Državi zagotavljamo eh, to storitev eh, v svežnju, ni jim treba plačevati za njo, brezplačna je torej za državo. upamo, da bodo tudi drugi prosilci za to storitev kmalo eh, dosegli dogovor z vlastnimi eh, organi, tako da bodo lahko začeli prejemati naše storitve. Na to revizija direktive o spremnih smogljivostih v pristaniščih, to sem že omenil, na to eh, žveplo v morju, v zraku, že vsega. Danes lahko vidimo žveplo v zraku z našimi brezpilotnimi zrakoplovi. Imamo naprave, ki lahko zaznajo uh, dim iz plovil oziroma uh, izpuste iz plovil in uh, ta tehnologija lahko zazna tudi žveplo. To je že mogoče danes. Sijo voda je predvsej bolj zapletena stvar, nimamo namreč ustreznih eh, orodij, s katerimi bi lahko zaznavali različne tipe onesnaženja na morju. To je zelo zapletena reč. To počnejo tudi nacionalni organi, grejo na določen kraj, vzamejo vzorec, nimajo takšnega uh, načina spremljanja na podlagi satelitov. Takšnega urodja zaenkrat še ni. Omenil sem že nacionalna enotna okenca, dvojno poročanje je trenutno velik izziv in eh, pri tem gre za pomankanje sodelovanja med nacionalnimi organi. Pritisniti moramo na njih, tako da bodo eh, tesneje sodelovali. Upam, da nam bo pri tem uspelo. Na to storitve eh, Kopernikus, kot sem dejal, smo sklenili dogovor z generalnim direktoratom Grove. in to v višini 40 eh, milijonov do leta 2020. S tem denarjem lahko dobimo eh, satelitske eh, slike, ki bodo dopolnile naše trenutne satelitske zmogljivosti. Dobijamo vedno več tudi optičnih slik. Zaenkrat smo prejeli veliko satelitskih podob, ki niso prave slike, sedaj pa dobivamo tudi optične slike. Eh, ki dopolnjujejo naše storitve. Gospa Kiljone je zastavila vprašanje v zvezi eh, s prekrivanjem raziskav, sodelujemo z nacionalnimi eh, organi, šolami na področju naših raziskav, obveščamo pa jih tudi o tem, da so vsi naši rezultati na voljo na naši spletni strani. Ko je neka raziskava končana, jo umestimo na spletno stran in tam lahko do nje dostopajo. Gospod Taylor je vprašal, če lahko dobi eh, kopijo predstavitve, seveda, to boste dobili. Na to ta eh, toksična eh, meglica na uh, južni obali Anglije. Tudi sam sem bral o tem in uh, poskušal sem ugotoviti, odkot je to prišlo. Nimamo pravega orodja za to. Uh, to lahko zaznamo s pomočjo tehnologije, ki jo imamo. Uh, s pomočjo zaznavanja vonja, ampak, vonja, ampak zaenkrat imamo zgolj tehnologijo, ki zaznava žveplo. Druga tehnologija ima posebne zahteve, tako da moramo uh, Eh, razviti posebne analitične spektre za to. Brezpilotni zrakoplovi niso tako veliki, tako da uh, njihovega tovora ne smemo oziroma ne moremo preveč povečati, ne moremo vključiti tudi uh, drugih snovi. Torej. Lahko pa satelitsko spremljanje prinese dodano vrednost tudi uh, z vidika uh, tega, ker je tam uh, meja zgolj nebo. Brexit. Spremljamo razprave v Bruslju, ne sodelujemo pa v razpravah o Brexitu. To namreč ni naša vloga. Seveda si veselimo več informacij o Brexitu. Imamo 16 Britancev v agenciji in eh, skrbi jih, kaj se bo z njimi zgodilo. Seveda smo se neuradno pogovarjali z britanskimi organi in s predstavniki pomorskega sektorja o tem. Eh, zelo jih žalosti trenutna situacija pomorskim organom v Združenem kraljestvu namreč eh, omogočamo dostop do številnih informacij, eh, s katerimi razpolagamo. V prihodnosti pa bomo tudi mi utrpeli škodo, zato ker Združeno kraljestvo tudi nam daje informacije. Tako da bomo eh, na obeh straneh negativno presenečeni. eno od naših eh, skladišč z opremo je v Združenem kraljestvu, eh, na škotskem, v Aberdeenu. Gre za eh, avtomatsko opremo, ki jo uporabljamo v primeru nesreč in tokrat se bomo mogli ponovno izpogajati o dogovoru. Sveda ima Združeno kraljestvo dostop do voda Evropske unije, morda se bo s tem nadaljevalo v prihodnosti, ampak morda se bodo ti pogoji dostopa spremenili. Gospod Deli se je prav, dotaknila prav tako dotaknila vprašanja Brexita, zakonodaje, direktive Evropske unije, kakšne bodo posledice za združeno, za združeno kraljestvo. No, verjetno bodo morali revidirati celotno pomorsko zakonodajo, kar je ogromna naloga. Zato, ker je treba. Uh, v lasno nacionalno zakonodajo uh, vključiti oziroma uh, prenesti vse direktive, ki obstajajo sedaj. In to je velik izziv. Obstajajo tudi druga vprašanja, drugi dogovori v pomorskem sektorju, ki so povezani z Evropsko unijo in eh, sodelovanjem z Združenim kraljestvom. Malo ob strani, kaj se bo dogajalo eh, v prihodnosti, čez 20 let, kaj se dogaja na morju. No, po mojem mnenju bo pomorski eh, promet eh, ostal z nami, verjetno bo, bo še eh, večji. Eh, prihajajo nove rešitve in to hitro za učinkovitejši promet. Vedno pogosteje se ukvarjamo in pogovarjamo tudi automat, o avtomatskem ladijskem prometu o sistemih za daljinsko vodenje, ampak eh, o tem je veliko govora eh, na mednarodni ravni. Kar se tiče nacionalne ravni, pa eh, ugotavljamo, da eno od norveških podjetij Jara že gradi plovilo, manjše plovilo, ki bo lahko dobilo Eh, dovoljenje nacionalnih eh, organov. Eh, najprej bodo začeli s posadko, na to pa bodo počasi posadko odpravili in to bo plovilo na daljinsko vodenje. Zaenkrat takšnih plovil še ni, pa to prihodnost. Gospa Meissner, še eno kratko vprašanje, izvolite. Can Ja, lahko tudi po angliško, pa me boste kar takoj razumeli. Najprej, niste mi odgovorili na eno vprašanje, če sem prav slišala. Vprašala sem, kako je z tem eh, katalogom izdelkov o Koperniku. Ali vključuje vse rezultate, ki ste jih dosegli, ali kaj točno je ta katalog. Pa še eno vprašanje povezano z Brexitom, na kar se je navezal že kolega Keith Taylor. Kako je naprimer za Norveško? Seveda eh, ne moremo videti točno, eh, kaj se tam dogaja. Vi pa vidite, kaj se dogaja ob obalah Norveške, naprimer. ali potem posredujete informacije tudi norveškim organom. To bi lahko bila morda rešitev. Eh, hvala lepa, hvala za ta dodatna vprašanja. Katalog pri projektu Porkopernikus vključuje vse storitve, ki jih trenutno uh, omogočamo. Torej, pojasnila glede zmogljivosti in nalog projektov, ki trenutno potekajo. Prišel bo novi katalog, saj ga trenutno uh, razvijamo, ampak ne morem še povedati, kdaj. Dostop do kataloga pa omogočamo preko naše spletne strani, tako da si ga lahko tudi ogledate. Potem pa Norveška. Norveška je članica EFTE, torej za njih veljajo enaki pogoji kot za države Evropske unije. Nadzorujemo njihovo obalo, sodelujemo z njimi in jih v bistvu obravnavamo kot državo članico. Eh no, prišli smo do konca te razprave. Najlepša hvala, gospod Miljuj za to, da ste odgovorili na vsa ta vprašanja. Hvala, da ste si vzeli čas in da ste nam eh, konkretno razlo, eh, razložili, kakšne izzive pričakujete v prihodnosti in s kakšnimi izzivi se ukvarjate sedaj. To je šele začetek eh, zgodbe. Govorili ste o digitalizaciji. Naprimer, danes dopoldan smo govorili o avtonomnih vozilih. Jutri pa nas bodo morda presenetila avtonomna plovila, in marsikaj se lahko uh, spremeni. Uh, ljudje se prav tako uh, preseljujejo, uh, morda nas čakajo novi valovi beguncev. Vse to so izzivi, s katerimi se ukvarjate tudi uh, vi. Glavno vprašanje pa je seveda vprašanje proračuna. In dobro ste povedali, z vami so tudi ljudje, ki ne vedo, če bodo obdržali službo ali ne, ker so Britanci, obenem pa so potrebna ustrezna proračunska sredstva. Gre namreč za zagotavljanje dodane vrednosti, evropske dodane vrednosti, gre za evropske misije, evropske cilje in to je treba podpreti. Najlepša hvala za sodelovanje, hvala, da ste ponovno eh, obiskali naš odbor. Eh, mislim, da lahko računate na eh, naš odbor, ker vas podpiramo. Slišali smo, kakšni so izzivi, tudi naprimer globalno upravljanje oceanov, eh, gre za pomembno vprašanje za eh, planet in za morje v prihodnosti. Toliko za današnji eh, dan. Se je končana. 25. septembra ob 3. se vidimo ob 3. 25. septembra. Če uh, ima kdo še kakšen komentar, se lahko oglasi, drugače pa je seja končana.